Najprej v zvezi s poročilom greh, kolega Jar. Herr Kollege Jahr? Ja. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi mene veseli, da v poročilu o enotnem trgu za potrošnike in državljane so omenjena tudi, eh, tudi mala in srednja velika podjetja. Eh, ustrezno je zapisano, da je največja težava dostop do kapitala. To drži, kajti enostavneje je pridobiti milijone za hedge sklad, kot pa dobiti eh, podjetniku 100 tisoč evrov posojila. Zato si želim, da to poročilo ne bi zgolj gradilo grado v oblakih, ampak da bi komisija na podlagi tega tudi konkretno ukrepala. Hvala. Najlepša kolega Jar. Kolegica Figueredo je naslednja. Frau Kollegin Figueredo hat das Mittagessen vor. Kolegica Figueredo že, je že na kosilu, zdaj pa prehajamo na poročilo Schmidt. Kolega Mikolašik. Dziękujem, pan predsedajúci. Verím, že prehodebenie... Najlepša hvala, gospod predsedajúci. Prepričan sem, da dialog med univerzami in gospodarstvom lahko prispeva k rasti. Zdi se mi alarmantno, da raste brezposobnost med mladimi. Negotovost pri zaposlovanju mladih pogosto vodi v to, da ti odlašajo z ustanovljanjem družin in omahujejo in spričo gospodarskih razmer. To vodi tudi do negativnih težav na socialnem področju. Uh, Potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo dajali prednost mladim pri vstopu na trg dela, zato da bodo ti lahko popolnoma izkoristili svoj potencial. Ravno tako bi morali na izobraževanje gledati kot na ukrep, ki ga lahko uporabljamo za boj proti revščini. Tako da bodo tudi ljudje, ki so kakorkoli prikrajšani, imeli možnosti. Najlepša hvala kolega Mikolašek. Sedaj pa prehajamo na poročilo Harms, kolega Kelly. Gospod predsedujoči, glasoval sem za to poročilo. Mislim, da je to tisto, kar je potrebno storiti. Kar pa zadeva jedrsko energijo na splošno. Mislim, da je veliko državljanom v moji, državljani, v moji državi zelo zmedenih. Skoraj vsi nasprotujejo jedrski energiji kot posledic katastrofe v Černobilu. Zato priporočam komisiji, da razišče prednosti in slabosti jedrske energije in da objaviš študijo, tako da bodo državljani laže sprejeli odločitev, ki bo temeljila na resnici, ne na čustvih. In za zaključek naj vam čestitam za odlično predsedovanje ob tej eh, premjeri v vlogi predsednika. Najlepša hvala, zelo prijazno od vas, kolega Kelly. E, imamo še eno prošlo za besedo, ampak naj opozorim kolege, da je, naj, da je potrebno e, obrazložitev prijaviti pred glasovanjem. Izjemoma dobi besedo gospod Kozlik. Pekne, Evropske spoločenske. Najlepša hvala. Evropska skupnost daje finančno pomoč Litvi, Slovaški in Bolgariji in e, spodbuja njihova prizadevanja. Eh, kar zadeva ustavitev in razgradno jedrskih elektrarn. Ta program za Bolgarijo, ki je bil dosedaj ob, eh, odobren za let, do leta 2009, je poskus, da bi oblikovali to pomoč na tak način, da se zagotavlja varnost. Kolega moram vam oduzeti besedo, ker ne morete podati obrazložitve v zvezi s povsem drugo temo. Hvala, zdaj pa prehajamo na poročilo Huangok. Kolege Tarabela ni, zato dobi besedo kolega Vandalen. Voorzitter, de rapporteur heeft enkele. Gospod predsedujoči poročevalec je uložil eh, nekaj spornih predlogov sprememb in vse, kar zadeva trdne javne finance, eh, stroži nadzor in tako naprej. Vse to žel, je hotel poročevalec črtati in to je nemogoče. Gre za vizijo, ki bi povsem uničila gospodarstvo in tega preprosto ni mogoče podpreti. E, cela vrsta ljudi na to gleda drugače. Vse države članice bo, e, bodo morale veliko pretrpeti, da bodo uredile svoje finance in e, sprejele drugo pot v svojih financah in to je napačno sporočilo volilcem. Tukaj je govora o tem, kako bi lahko kratkoročno popravili eh, finančni položaj. Na srečo ti predlogi sprememb niso bili sprejeti. Najlepša hvala. Koliko Gigol tu bi moral dati besedo že prej, izvolite. Ga ni. Kolegica Fot. Najlepša hvala. Pozdravljam to poročilo o javnih financah. Gre za bistveno izboljšavo v primerjavi s prvim osnutkom. Dolgovi in primankljaji povzročajo veliko skrbi po vseh državah, članicah. E, moramo se upreti e, davčnim spodbudam, to ne sme biti norma moramo se osredotočiti na odpravljanje brezposobnosti in na zmanjševanje davčnega bremena za zaposlene in mala in srednje velika podjetja. Denarja je malo in kjer ga imamo, ga moramo, v, ga moramo usmeriti v spodbujanje naložb, raziskav in razvoja. Eh, ravno tako pa se ne smemo. Eh, Odozirati stran od starajočega se prebivalstva. Uh, kar nekaj zadev je problematičnih v tem poročilu. Migracije se moramo lotiti razumno, e, lahko z njimi pokrijemo določen e, del primankljaja pri delovni sili, vendar e, moramo upoštevati lokalne dejavnike. Evropske težave terjajo evropske rešitve, vendar se moramo zavediti tudi globalnega gospodarstva in spoštovati pristojnosti naših nacionalnih vlad. Hvala. Hvala kolegica. Kolega Klajs je naslednji. Ja, tak u, voorzitter, ik heb tegen het... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti poročilu Ngok, eh, zato ker je to preprosto lahko miselno. Zavzema se za to, da bi eh, še bolj masovno se ljudje priseljevali v Evropo, Eh, kako daleč tukaj pravzaprav sploh lahko gremo. Naša vele mesta že zdaj stokajo zaradi številnih težav, zaradi masovne in nenadzorovane migracije in potrebno je izvedeti, izvesti analizo stroškov in koristi, kar zadeva priseljevanje. In vlade tistih držav, ki ima s tem večje težave, se preprosto nočejo lotiti kalkulacij stroškov nočejo, da bi se pravzaprav vedelo, kaj vse to pomeni. Kako je to mogoče? Države v razvoju, kaj se dogaja tam? Ti, te države izgubljajo svoje intelektualce, ker ti prihajajo k nam, tam pa se težave še zaustrujejo in zato pride do še dodatnega preseljevanja. Hvala, kolega Klajs. Hvala, gospod Klajs. Sedaj začenjamo z uh, obrazložitvami v zvezi s poročilom Pejon, gospod Dodds. Kolegica Dodds. Hvala, gospod predsedujoči. Proti sem glasovala, proti temu poročilu na lasno pobudo o Uniji za sredozemlje, iz več razlogov. Stabilno sredozemlje bi predstavljalo preveliko ceno za vso Evropo, istočasno pa uh, imamo zelo nevarne spremem, podnebne spremembe po vsej Evropi. O tem je treba razmišljati, kako bomo namenjali sredstva tem na, namenom. Ko gre za Unijo za sredozemlje, gre za eh, srečanja, konference, govoričenje in ogromne stroške za to. In peti eh, eh, predlog sprememb je predvidel, da bi morali preferenčni eh, sporazum o pridružitvi podpisati s celo vrsto teh sredozemskih držav. Ampak mislim, da je ta, to poročilo tudi trnu peti, bo trnu peti Izraelu, zato ga ne morem podpreti. Hvala, kolegica. Naslednji je kolega Poselt. Gospod predsedajoči, v začetku 80-ih let sem kot mladi um, novinar obiskal kralja Hasana iz Maroka. To je bilo takrat, ko smo njihovo prošnjo za vključitev v EU zavrnili. Sam delam z celi, celo vrsto sredozemskih držav, ki pravijo, da jih mora sredozemlje združevati z nami. Eh, Pikar je pisal Sarkoziju in uh, vemo, odkot prihaja sedaj vsa ta ideja iz panevropskega gibanja. Zakaj vse to omen, omenjam? Šva, to gre za francoske načrte, ampak ne za načrte, ki bi pomenili razsipništvo v denarju, ampak treba je vedeti, Unija za sredozemlje je eden od najbolj pomembnih instrumentov za približevanje držav na južnih obalah sredozemlja Evropske unije. Sredozemlje, kot je rekel Churchill in britanski kolegi, je mehki trebuh Evrope, vse tako je bilo, ampak eh, ne sme se to ponoviti še enkrat. Hvala. Kolega Posol, sedaj pa uh, poročilo Kirilov. Gospod Kela se je javil k besedi. Tank, Hvala, gospod predsednik. Prvotni odstavek 12 v tem poročilu sem podpiral. V njem izražamo skrb zaradi etničnega čiščenja in zaradi tega, ker je Rusija eh, po, eh, priznala marionetno južno osetsko vlado. Mislim, da mora Evropska unija takoj prevzeti svojo odgovornost in takoj posredovati za izboljšanje odnosov v, med eh, Abhazijo in Južno Osetijo. Obžalovanja vredno je, da morajo naši predstavniki prositi za dostop do teh območij. Glede povedanega, zahtevam od Rusije, da spoštuje suverenost uh, Gruzije, vendar žal tega v poročilu ni. Hvala, to je bila zadnja obrazložitev glasov. Sedaj uh, prekinjam zasedanje do 15. Hvala.